Gospe in gospodje, sedaj gremo na glasovanje. Najprej bomo glasovali po ponostalnem postopku o poročilu gospoda Maštalke o združitvah delničkih družb kodificirana različica. Glasujemo poimensko, izvolite. Se cierra la votación. Glasovanje je zaključeno. Poročilo je sprijeto. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Albertinja. Gre za protokol k Euromediteranskem zmonu med Evropsko skupnostjo in Jordanijo. Kdo je za, proti, držani, sprijeto. Sedaj glasujemo o poročilu gospoda Koha. Gre za sporazum med Evropsko skupnostjo ter Evropsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa. Pred glasovanjem je gospod Koh, poročevalec, prosil za besedo. Zvolite. Drage kolegice in kolegi, za sprejemo mojega poročila Eh, govorimo o pravnem prilagajanju 27 bilateralnih eh, sporazumov eh, o zračnem prometu med posameznimi evropskimi državami in posameznimi državami ekonomsko-monetarne unije Zahodne Afrike. S tem želimo odpraviti ovire in diskriminacijo in birokracijo. Prosim, glasujte za. Hvala lepa, gospod Koh. Sedaj glasujemo o vašem poročilu. Kdo za? proti, držani, sprejeta. Sedaj imamo drugo obravnavo stališča sveta o določitev sklejenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov. Pročevalka je gospa Steiler. Sedaj glasujemo o sklopu predlogov spremen. Blok številka enak bo za. Proti vzdržani sprejeto. tem je stališče sveta sprejeto s temi dopolnili Evropskega parlamenta. Naslednje glasovanje o poročilu gospe Štrifler. Gre za evropsko soglasje o humanitarni pomoči. Tukaj ni predlogo sprememb, imamo pa veliko glasovanj o delih besedila sedaj. Najprej glasujemo o odstavku številka 5 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj gremo na odstavek številka 9, glasujemo poimensko. Izvolite. Glasovanje je zaključeno. Odstavek številka 9 je sprejet. Sedaj gre samo stavka številka 13 v dveh delih. Oba, obe delih glasujemo poimensko. Prvi del, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Sprejeto. Sedaj glasujemo o drugem delu. Izvolite. Se cierra glasovanje zaključeno. Tudi drugi del je sprijet z veliko večino. Sedaj gremo na stavek številka 31. Glasujemo poimensko, zvolite. Se cierra votación. Glasovanje zaključeno. Sprejeto. Odstavek številka 32. Glasujemo poimensko, zvolite. Glasovanje zaključeno. Sprejeta. Sedaj glasujemo o odstavku številka 33 v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, držani, sprejeta. Drugi del, kdo je za? Proti, držani, sprejeta. Tretji del, kdo je za? Proti, držani, sprejeta. Sedaj gremo na stavek številka 35. Kdo je za? proti držani sprejeto. Odstavek številka 39. Glasujemo v dveh delih. Prvi del, kdo za? Proti držani sprejeto. Drugi del, kdo za? Proti držani sprejeto. Sedaj pa vodna navedba C v treh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za? Proti zdržani, to bomo preverili elektronsko. Lahko glasujete, gre za drugi del uvodne navedbe C. Glasovanje zaključeno. Drugi del je sprejet za en glas. Sedaj glasujemo o tretjem delu uvodne navedbe C. Kdo je za, proti, zdržani? Mislim, da je bolje, da to preverimo. Tretji del, izvolite. Glasovanje zaključeno. Tretji del je sprejet za deset glasov. Sedaj pa uvodna navedba G v dveh delih. Prvi del, kdo za, proti, držani, sprijeto. Drugi del, kdo za, proti, držani, sprijeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije, kdo za, proti, držani, sprijeto. Sedaj glasamo o poročilu gospe Sarbo. Gre za kmetijstvo kot strateški sektor v okviru prehranske varnosti. Tudi tukaj ni predlogov sprememb. Glasujemo pa o delih besedila. Začenjamo z odstavkom številka 8, ki je samo v treh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, Proti. Držani. Sprejeto. Tretji del. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Sedaj glasujemo o odstavku številka 9 v dveh delih. Prvi del. Kdo je za? Proti. Držani. Sprejeto. Drugi del. Kdo je za? Želite preveriti prvi del odstavka številka 9? Da. Dobro. Preverjamo. Odstavek številka 9, prvi del. Izvolite. Glasovanje zaključeno. Prvi del sprejet za 300 glasov. Sedaj pa odstavek 9, drugi del. Kdo je za? Proti? Držani? Sprejeto. Odstavek številka 14. Glasujemo v treh delih. V treh primerih glasujemo poimensko. Prvi del, izvolite. Glasovanje je zaključeno. Prvi del sprijet. Drugi del, izvolite. Glasovanje zaključeno. Tudi drugi del je sprejet. Sedaj pa tretji del. Izvolite. Se cierra votación. Glasovanje zaključeno. Tretji del zavrnen. Sedaj gremo na odstavek številka 24 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, držani sprejeto. Drugi del, dve za, proti, držani sprejeto. Sedaj glasujemo o odstavku številka 26, dve za, proti, držani sprejeto. Odstavek številka 27 v treh delih. Prvi del, dve za, proti, držani sprejeto. Drugi del, dve za, proti, držani sprejeto držani. To bomo preverili. Izvolite. Pauza, eh, se cierra. Glasovanje zaključeno. Zavrnjeno. Tretji del odstavka številka 27. Do za. Proti. Držani. Sprejeto. Odstavek številka 29 v dveh delih. Prvi del, kdo za? Proti, vzdržani, spreti. Drugi del, kdo za? Proti, vzdržani, spreto. Sedaj pa odstavek številka 30 v dveh delih. Prvi del, kdo za? Proti, vzdržani, spreto. Drugi del, kdo za? Proti, vzdržani, spreto. Odstavek številka 31, kdo za? Proti, vzdržani, spreto proti, držani sprejeto. Odstavek številka 36 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, držani sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, držani sprejeto. Odstavek številka 45 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, držani. To bomo preverili. Volite la primera parte. Se cierra votación. Glasovanje je zaključeno. Prvi del je sprejet. Sedaj pa drugi del. Kdo je za? Proti? Držani? Tudi to bomo preverili. Izvolite. Secijena votación. Glasovanje zaključeno. Drugi del zavrnen. Sedaj pa odstavi številka 50 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, držani, sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti, držani, sprijeto. Odstavek številka 51 v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti, držani, sprijeto. Drugi del, kdo je za? Proti, držani, sprijeto. Sedaj pa ovodna navedba številka eh, oziroma črka P. Kdo je za? Proti? Zdržani? To bomo preverili, izvolite. Glasovanje zaključeno.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 zanačen. Če bi šlo za predlog spremembe, s katerim bi spremenili in dopolnili besedilo, bi bil predlog zavrnjen. Vendar pa tukaj ne glasujemo o predlogu sprememb, ampak glasujemo o samem besedilu. V tem primeru mi je služba obvestila in verjamenim, da izenačen izid pomeni sprejetje besedila. Zato je uvodna navedba P sprejeta. Sedaj glasujemo o celotnem predlogu. Izvolite. Za. Proti. Držani. Sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj gremo na obrazložitev glasov. Dobro.